2014. Gospod poročevalec, štiri minute. Thank you, Mr. President. Hvala, predsedujoči. Včasih je to, kar delamo tu, eh, primer eh, tega, eh, kar bi lahko kak nacionalni parlament imel za zgled in za vredno posnemanje. In preden naprimer glasujemo v komisiji o celoti, ko gre za javne predstavitve komisarjev. Torej, to bi lahko bil zgled. Predstavljamo si, da bi moral tako ravnati, morali ravnati kandidati za ministre v nacionalnih vladih in ko bi se morali podvreči tri, tri urnemu zaslišanju, preden, preden jih podprejo ali ne. In mislim, da če bi temu bilo tako, eh, bi preden ti ljudje prevzamejo funkcijo, bi to zagotovo lahko marsikaj razkrilo. Eh, in eh, dobro bi tudi bilo priti do niza sugestij s tem v zvezi. In tu bi opozoril na troje prvič gre za samo, za samo vprašanja na javnih eh, predstavitvah in 42 eh, vprašanj je bilo zastavljenih posameznim kandidatov za, eh, za komisarje. In predlagal bi, da jih skrčimo na 25, vendar pa bi bilo dobro, da vsakemu vprašanju potem sledi nadaljne dodatno vprašanje, kajti v tem primeru bi bilo lahko to učinkovitejše. Kajti kajti eh, namen tega je ne iskanje napak, temveč priti do preciznih informacij, preciznih odgovorov pri teh kandidatih za bodočo komisijo. Drugič, potrebno je si je pogledati tudi merila za komisarja, eh, komisarje po splošnih predstavitvah, vendar pa nimamo prav jasnih pravil glede tega. In eh, če jih berete sedaj, ta pravila, ko se zahteva glasovanje znotraj vsakega odbora, glede vsakega komisarja in to po političnih skupinah. Ne, mislim, da to ni modro, eh, kaj ti kar je najpomembnejše, je glasovanje parlamenta za komisijo v celoti. Glasovanje znotraj odborov glede posameznih komisarjev nima nobenih pravnih posledic. Zato je potrebno zagotoviti, si zagotoviti, da bo vse to imelo ustrezno težo. Tako da celo glasovanje o komisarju eh, bi tako glasovanje moralo potekati samo, če naprimer o obstaja kak dvom v njegove sposobnosti in če pride do negativnega glasovanja. Zato eh, bi predlagal, da razčistimo te postopke, kar zadeva glasovanje o komisarjih. E, Potem pa bi se dotaknil še vprašanja, eh, vprašanja zastopanosti eh, spola, spolov v komisiji. Zaenkrat to ni uravnoteženo, vendar smo tu seveda odvisni od nacionalnih eh, vlad, če naprimer imenujejo samo eno kandidatko. Bil je primer države, ki je predlagala dve in je komisija lahko izbirala. Zakaj ne bi tega institucionalizirali in predlagali? predlagali parlamentu, da vsaka država imenuje dva komisarja oziroma komisarja in komisarko, dva kandidata. Tako bi bilo, bi bilo predsedniku lažje doseči to enako zastopano spolov. In bi to bilo bolj uravnoteženo otežano. E, tu je še več drugih predlogov v tem poročilu in e, vabim kolege, da si to res preberejo, kaj ti menim, da bi to lahko v veliki meri izboljšalo sedanjo situacijo. Mm, Hvala lepa. Pri kakih predstavitvih imamo zgolj prostor razpravo, začne gospod Zver. Hvala za besedo, gospod predsedujoči.

Eh, hvala lepa, gospod predsedujoči. Zahvaljujem se gospodu Korbetu in drugim kolegom, eh, s katerimi sem imela priložnost delati na tem poročilu. In zaslišanje kandidatov eh, za komisarje je nekaj pravzaprav, kar daje Evropski uniji veliko prepoznavnost. Potrebno, tu gre tudi za najodgovornejše položaje v komisiji in zato je potrebno poskrbeti, poskrbeti za strokovno podkovalne in moralno neoporečne kandidate. E, javnost, e, ki mora imeti možnost, da e, dobi popoln upogled v profile teh ljudi in poleg tega bi bilo potrebno omogočiti, da državljani s svojimi vprašanji tudi sodelujejo. Potem so tu tudi te izjave o finančnih interesih, dobro bi bilo se to to razširi tudi na člane družine in ne na zadnje, podpiram to, da bi morale države eh, torej, predlagati tako ženskega kot moškega kandidata. Kolega Marjas. Hvala, predsedujoči postopek eh, javnih predstavitev kandidatov za komisarje je zelo pomemben, kajti tako se izvršuje demokratični nadzor in Evropski parlament lahko na ta način pravzaprav eh, tudi prevzema svojo odgovornost in zagotovi, eh, zagotovi glasovanje o zaupnici v celoti. Vendar bi to moralo biti bolj odprto in dostopno tudi državljanom, tako da lahko tudi oni eh, temu prisustvujejo. Eh, kot eh, lani, naprimer, priča smo bili velikemu številu mailov sa strani državljanov, ki so zastavljali najrazličnejša vprašanja kandidatom. In mislim, da bi lahko to ulogo še povečali, potrebovali bi več časa za ta vprašanja in um, ne um, vse to prepuščati zgolj koordinatorjem. In, um, komisija mora dejansko biti neodvisno telo. To je tisto, kar in ne eh, v službi trojke. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Arnet, v zaključek eh, proste razprave. Mr. Corbett, I... Gospod Korbet, spoštujem eh, vaša prizadevanja, da bi komisija lahko bila eh, še odgovornejša, če tudi je to samo kaplja v eh, morje. Glede vprašanj in tega splošnega nadzora, to je seveda zelo dobra zamisel. Vendar, Eh, lahko se tudi, kaj ti v tem priče, bi recimo kaj takega izvajali tudi v parlamentu, potem bi resnično lahko prišli do pravih razprav. Komisarji imajo v rokah zelo veliko eh, moči. In eh, vendarle ima možnost samo en potencijalni kandidat, da nastopi. In, uh... Tako eh, lahko rečemo, da pravzaprav problem je v tem, da mi tu v parlamentu, ki, eh, eh, ki eh, odločamo v eh, teh pomembnih položajih, eh, imamo možnost to narediti, medtem ko ljudje pa ne. Hvala lepa. V imenu komisije pa komisar Timmermans. Hvala predsedujoči. Skoraj bi želel uh, vprašati spoštovanega uh, gospoda uh, poslanca, uh, v kolikšni meri pa se to dogaja tudi v Lordski zbornici. No, ampak bom, ne bom zastavil tega vprašanja. Eh, lahko rečemo, da gre za dobro poročilo o temi, ki je prav gotovo zelo pomembna za komisijo in komisija podpira ta cilj, da bi javne predstavitve postale bolj prožne in bolj dinamične, ki bi omogočale eh, resnično nadzor eh, nad eh, sposobnostmi kandidatov, hkrati pa tudi omogočilo državljanom, da lahko pri tem sodelujejo. In v Ko sem bil imenovan, naprimer, za komisarja, eh, sem eh, ne, naprimer kontrola, ki sem jo bil nadzor, ki sem jo bil podvržen tu v parlamentu, je bil dosti, eh, dosti večji, močnejši kot pa naprimer v moji državi, ko sem konkuriral za položaj. Ne vem, koliko je vlad kjer ministri sploh niso izvoljeni. Ne vem, ki bi bili izvoljeni, kot je to primer tega parlamenta. Prav gotovo pa so nekatere izjeme. In eh, za komisijo je izjemno pomembno, da javne predstavitve potekajo dosledno, odprto, pregledno in da, kandidat, da so vsi kandidati podvrženi enakemu pristopu, eh, tako glede pisnih kot eh, ustnih vprašanj kar zadeva kandidata za podpredsednika, podpredsednico, gre tu za odgovornost, ki zadevajo eh, strokovnost najrazličnejših, na najrazličnejših eh, delovnih področjih in uh, to bi moralo potekati na odprti konferenci predsednikov. In pa tudi obdobje potrditve, ki bi moralo biti tako, da bi lahko komisija po izteku mandata prejšnje komisije takoj nastopila uh, svoj mandat. In zato komisija poziva države članica tudi, da uh, pravočasno predlaga kandidate in kandidatke, kar zadeva potek eh, javnih predstavitev pa je potrebno povečati z 5 na 7, z 5 na 7 eh, pisna vprašanja. Hkrati pa komisija pozdravlja tudi omejevanje eh, teh vprašanj v nadaljni fazi na 25. Načeloma komisija podpira cilj parlamenta, da zagotoviti da, javna da je javna predstavitev dostopna in pregledna za državljane. Javne predstavitve so namenjene izvoljenim eh, parlamentarcem Zato je pravica članov Evropskega parlamenta, da zastavljajo vprašanje kandidatom za komisarja neposredno. Komisija je eh, od, eh, tudi odprta za preučevanje drugih vidikov, kot je naprimer možno na skrižje interesov. Eh, in dobro bi bilo razmisliti tudi o spremembi kodeksa vedenja. In da bi zagotovili, da se kandidate ocenjuje zgolj za njihove, z vidika njihovih kompetenc, komisija meni, da, eh, da bi, bi bilo potrebno rezultate teh ocen objaviti 24 ur po, verbalni, eh, po eh, tej oceni, kar zadeva horizontalne cilje, ki se nanašajo na strukturo. Eh, tu, spom, tu komisija opozarja na, na različne kompetence oziroma pristojnosti posameznih odborov, ki jih je potrebno upoštevati. Tu so potem tudi skupni postopki, ki se nanašajo na javne predstavitve kandidatov in še enkrat se zahvaljujem gospodu Korbetu za dobro opravljeno delo. Hvala lepa. Hvala gospod predsedujoči. Vielen Dank, Herr Kommissar Timmermans. Auch wenn das nicht ganz üblich ist, Herr Kollege Corbett möchte kurz erwidern. Hvala lepa. Eh, komisar, eh, vendar gospod Korbet bi se rače oglasil, čeprav to ni eh, normalna praksa. Čisto na kratko. Hočem le povedati, da me veseli, da v tem parlamentu obstaja kar visoka stopnja konsenza med političnimi skupinami glede tega, kar sem predlagal. Ob Zelo me veseli, da je komisar in gospod Timmermans oba sta govorila o določenih podrobnostih, ki jih sam nisem mogel predstaviti v svojem govoru in da komisija zelo podpira pravzaprav skoraj vse, kar sem sam predlagal. Eh, čeprav je hudič včasih v podrobnostih, ampak zahvaljujem se mu za to podporo in zahvaljujem se mu tudi za govor oziroma razpravo eh, v prejšnji točki, eh, ko smo govorili o človekovih pravicah. Najlepše hvala. Danka, Najlepša hvala, kolega Korbet. Hvala tudi za to zelo dobro poznavanje poslovnika. Prej ste povedali, da niste izkoristili celotnih štirih minut, to je res. In s tem ste privrčevali nekaj časa za druge.